bo potekalo v četrtek. Gospa Baceli, končno smo pri vas, pri vašem poročilu o cene hrane, ceni hrane v Evropi. Najlepša hvala. Najprej bi se želela zahvaliti v, eh, poročevalcem v Senci, odboru za kmetovanje in drugim odborom, s katerimi smo sodelovali, eh, da smo Eh, prišli do poročila, ki vam ga bom predstavljal. Gospod komisar, zelo bi bilo lahko postaviti vprašanje potrošnikom. Če grejo v trgovino, da bi kupili mleko in jogurt, zakaj jih ne kupijo? kupijo jogurt ali mleko ali kupijo uh, embalažo. To je pomembno vprašanje in preprosto vprašanje. Torej, če kupimo prehrambene izdelke, kupimo, uh, torej tam šteje več uh, surovina ali pa embalaža in uh, cena tega, kar uh, cena trgovine vrednost je, bil pet, je bila 50 odstotkov. 50 odstotkov je dobil proizvajalec včasih, sedaj pa je ta odstotek veliko nižji. Kmetovalci so sedaj anonimni za porabnike in njihova trgovinska zmožnost pri uh, postavljanju cene in pri, garanci, pri zagotavljanju kakovosti, uh, kakovosti surovine je premajhna, manjša kot bi morala biti. Uh, Zato bi morali razjasniti, kakšni so e, odnosi v tej prehrambeni verigi in pri prodajni verigi. Treba je vedeti, kaj je trgovina na drobno in na debelo. Razumeti moramo, kdo je dober in kdo je slab člen. E, sedaj smo na divjem zahodu, pri nas pa imamo mm, ekonomijo in treba bi bilo upoštevati notranja pravila e, skupnega trga. To bi moral biti trg, ki naj bi zagotavljal zagotavljal razvoj, konkurenčnost in pri popolni transparentnosti. In tukaj se moramo soočiti z dvema temama, ki sta, ki sta med seboj povezani. Najprej moramo imeti dostop porabnika do izdelka. To mora biti uh, direkten dostop moral pa bi imeti lažji dostop zlasti kar za, do produktivnih in, to, proizvajalcev. Potem pa bi morali zagotoviti tudi dohodek, dohodek um, proizvajalcev z, z cenovno politiko in z nadzorom nad vsemi temi, ki zagotavljajo uh, to prehrambeno verigo in Eh, distribucijo teh izdelkov. Potem pa so še velike družbe, ki imajo svoje hčerinska podjetja, ki um, predstavljajo veliko težo na trgu. Mi pa želimo zagotoviti transparentnost trga in ne smemo sprejeti monopolov, kartelov in oligopolov. Po drugi strani pa izdelki izdelovalca so, se manjšajo na ravni porabnika pridemo do 500 tisoč odstotkov uh, cene, ki jo dobijo proizvajalci. Torej, cene se strmo, se strmo višajo in trg ne funkcionira več. Imamo konkurenčna pravila, ki niso zdrava, imamo špekulacijo, potrebujemo pa uh, eh, vse evropsko programacijo in potrebujemo posege na področju tega trga. Treba je delovati na ravni proizvajalca do police v trgovini komisija nadzira rečmo, recimo finančno plat, treba pa bi bilo nadzirati tudi prehrambeni sektor, ki se krivi pod težo špekulacij in državljani menijo, da um, prodaja na drobno in predelava nadzirata strošek moral pa bi, tudi država bi morala nadzirati te stroške. In če bomo glasovali za to poročilo in bomo počakali uh, sklepe različnih odborov, tako bi skupaj lahko um, določili glavna pravila prehrambenega trga, ki bi potem zagotavljala lahek dostop porabnikov do izdelkov, upoštevali bi tudi dohodek eh, izdelovalcev in nekako bili, uh, uh, gospod Mišel ima sedaj besedo. Najprej bi se zahvalil gospe Baceli. Gre za uh, ključen trenutek v tem sektorju, ki je sedaj v težkih težavah. Kot veste, um, je prišlo do upočasnitve delovanja teh um, sektorjev in tudi kmetijstvo in se sooča z strmim pacem, cen in težko situacijo, e, zlasti na področju mlečnih izdelkov. In v tem kontekstu je zelo pomembno, da ta sektor dobro funkcionira, če želimo omiliti učinke krize. In tako, da bodo e, e, potrošniki dobili proizvode, po umirjenih cenah. In ravno to ostaja prioriteta za vse nas. Dolgoročno in srednjeročno bi lahko prišlo do nove rasti cen, ampak če bomo izboljšali strukturo te verige, bi lahko se izognili tem strmim narastom in bi lahko preprečili to, ta nihanja cena. Potem pa skrbljenosti iz poročila, tukaj vidim, da je treba izboljšati vse člene eh, te eh, prehrambene verige, izboljšati informacije in bolje razdeliti dodano vrednost po vseh točkah eh, te verige. Lani je eh, komisija skušala izboljšati to in tudi konkurenčnost tega, te panoge uh, je, uh, tukaj je prišlo do več priporočil. Potem pa imamo še direktivo o kmetijskih proizvodih. Lanskega decembra, ko smo govorili o cenah prehrambenih izdelkov, smo predlagali nek načrt, da bi izboljšali uh, torej, kmetijski in prehrambeni sektor v Evropi. Treba je narediti korake naprej in začeli izvajati ta program in nadzirati eh, prehramben, cene prehrambenih izdelkov, zato da bi dobili um, zanesljive podatke o cenah v različnih fazah uh, te prehrambene verige in potem bi lahko tudi izboljšali to panogo. Tukaj potem eh, je treba pospremiti vse to še z analizami dodane vrednosti in to se mi zdi izjemnega pomena. Uh, potem bi lahko se pogajali tudi z proizvajalci in njihovimi sogovorniki, kajti sedaj se nahajajo v zelo težki situaciji. Več varnosti, torej več jasnosti glede eh, porazdelitve dodane vrednosti, bi lahko bil ključen korak pri teh pogajanjih in tako bi tudi celotna veriga postala bolj konkurenčna. To se sedaj dogaja, vendar pa na škodo nekaterih eh, členov te verige. Potreba je imeti tudi neko konkurenčno eh, platformo, kmetijsko platformo v Evropi in zato bi morali začeti izvajati program Evropske komisije, ki uh, Eh, se odziva tudi na vse zaskrbljenosti iz poročila Baceli. Najlepša hvala, pravi predsedujoči. Glasovanje je predvideno za četrtek, sedaj pa ima besedo gospa Badja Ikuše, ki govori o študiju umetnosti v Evropski uniji. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Umetniško izobraževanje je obvezno.